tudi prošnjo skupin SD in ALDE, ko gre za imenovanja v odbore in delegacije. Ta imenovanja bodo vključena v zapisnik tega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp v zvezi s tem, bodo ta imenovanja potrjena. Odbor Libe je sprejel odločitev, da bo sprožil